za zunanje zadeve o slabšanju humanitarne, situa humanitarne situacije v Šrilanki. Čakamo, da komisarki zamenjata eh, sedeže in na samem začetku bi besedo dal predstavnici odbora za zunanje zadeve. To je gospa Isler Pega. Štiri minute, prosim, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi, drage kolegice. Najprej bi se rada zahvalila predsedniku odbora, eh, ki je eh, sprejel pravilo 91 In že zadnjič smo imeli resolucijo o Šrilanki in hvala lepa, da ste sprejeli to razpravo danes večer in hvala lepa, gospa komisarka, da ste prišli na to razpravo ob tej težavni uri e, za vas, vendar res moramo pokazati nek politični signal, močan politični signal, Eh, vladi in eh, tamilskim predstavnikom eh, na Šrilanki. Ugotavljamo namreč, da se situacija slabša iz dneva v dan in mi imamo neposredna pričevanja prizadetih družinskih članov, ki so tu v Evropi in eh, vemo, kakšni so spopadi med tamilskimi tigri in eh, eh vladnimi silami. Eh, torej, eh, Vemo, da zelo veliko eh, število civilistov pričakuje evakuacijo, 170 tisoč do 200 tisoč evakuacijo po morski poti. Kam pa bodo šli? To je vprašanje, ki ga eh, zastavljam. Popovdan sem srečala deklico, ki je rojena v eh, centru za begunce na Šrilanki, danes je v Evropi. To pomeni, da te osebe zapuščajo svoje območja, gredo v begunske centre in to ni rešitev. Mi potrebujemo eh, prekinitev ognja. Seveda smo imeli razpravo z Evropsko ljudsko stranko, ali naj bo to takojšnja eh, prekinitev ognja ali. Eh, ne, mi želimo takošno premirje prekenitev ognja, kajti to je pomembno in mi smo priča res eh, hudi situaciji. Potrebujemo to resolucijo zato, da bi šrilanska vlada sodelovala z nevladnimi organizacijami, z državami, ki so dobre volje in želijo uh, pomagati pri razrešitvi tega konflikta. Evropska unija bi tudi lahko pomagala z prehrano, z zdravili. Uh, ki jih primankuje. In v imenu svoje skupine, kajti to je na pobudo zelenih, eh, eh, da smo eh, predstavili to rezolucijo. Torej želim, da bi to vprašanje resno vzeli številni kolegi, ki imajo različne interese v državi nekatere politične skupine, na primer, že leta in leta želijo govoriti o Šrilanki in zaradi različnih razlogov iz e, različnih držav do sedaj nismo mogli govoriti o tamilskih tigrih in podobno. Gospa komisarka, s tem, da ste tu med nami, menim, da lahko zastavimo še drugo vprašanje in sicer Evropska unija je neka možnost za razrešitev konflikta in morda je danes tudi prišel čas, da si zastavimo vprašanje o tem, da bi v Evropske uniji oblikovali nek organ razrešitev tega konflikta. Mi smo naprimer v eh, Zakaukazu in podobno videli, da Evropsko unijo jemljajo resno in mi bi lahko pri, pri razrešitvi tega konflikta sodelovali, lahko bi spodbujali iskanje rešitve in danes bi lahko eh, postavili prvi kamen, temeljni kamen za razrešitev tega konflikta in mislim, da bi eh, mi kot Unija tudi politično eh, rasli ob tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Pozdravljena, komisarka Benita Ferrero-Waldner, beseda je vaša. Spoštovana gospa Isler Began, kot so dolejoči v mirovnem procesu, smo zelo od blizu spremljali mirovni proces v Šrilanki in res smo zaskrbljeni zaradi sedanje situacije, sedanjega konflikta in humanitarnih posledic tega konflikta. To smo seveda tudi povedali eh, 23. Eh, februarja na Garku. In tudi eh, 3. Eh, februarja eh, smo to izjavili z drugimi podpredsedujočimi v eh, tej skupini za razrešitev konflikta. In mi vidimo, da imamo stalno boje na severu Šrilanke in to ni samo kriza, to je humanitarna Eh, katastrofa. To so nam potrdili številni neodvisni verni, vključno eh, z eh, ICRC in Združenimi narodimi. Eh, prosili so, da bi odprli evakuacijske poti na severu in na jugu. To je že pozitiven eh, korak. Seveda pa ne vemo, kako se bo to izvajalo v praksi. Mi smo. Uh, uh, pozvali vse strani osvobodilne tigre tamilskega Elama in tudi eh, šrilansko vojsko naj zaščitijo civiliste in naj omogočijo eh, eh, tem civilistom, da zapustijo konfliktno cono. In dejstvo je, da so bojujoče sile odgovorne eh, za povečevanje krize v zadnjih mesecih. Mislim, da je treba ukrepati, da, da rešimo življenja na Šrilanki. In tudi John Holmes eh, je to potrdil. On je tudi pokazal eh, veliko število žrtev. In tudi ICRC je opozoril na to. Dejstvo je, da dogodki vplivajo na mir, na spravo in na eh, enotnost Šrilanke in zaradi tega je John Holmes pozval eh, vlado Šrilanke naj prekine eh, boje, naj omogoči civilistom, da odidejo in naj LTTE omogoči odhod civilistom in naj eh, omogočijo mir in tudi eh, podpredsedujoči so pozvali eh, LTTE naj eh, odložijo orožje, žal pa temu pozivu niso sledili. Šrilanska vlada ima dožnost, da zaščiti lastno prebivalstvo in da se eh, strinja z humanitarnim premirjem omogočiti morajo ranjenim eh, in šipkim, da zapustijo eh, to območje. Celo Indija je to eh, predlagala prejšnji konec tedna. Mi smo še naprej zaskrbljeni zaradi situacije človekovih pravic na Šrilanki. Slišali smo naprimer poročila o zunajsodnih pobojih, ugrabitvah, o, o zastraševanju medijev in podobno. In mi eh, ne smemo eh, dopuščati nekaznovati, nekaznovanosti takih eh, zločinov. Evropska komisija in tudi jaz smo prepričani, da ni vojaške rešitve za konflikt na Šrilanki. Potreben je dialog in politična rešitev. Dolgotrajni mir in sprava sta možna le, če se Eh, razrešijo vprašanja, ki so privedla do bojev in če se omogoči sožitje vsem skupnostim in kot so predsedujoča, sem vedno rekla, da tu obstaja samo politična rešitev, da potrebujemo nek svežen, eh, ki so ga vzeli z mize, ki ga pa je spet treba spraviti na pogojalsko mizo. Hvala lepa. Sedaj imajo besedo govorniki, ki govorijo v imenu političnih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke. Dve minuti. Gospod Tenok. Predsedujoči komisarka, življanski konflikt se končno bliža koncu. Seveda je še prezgodaj reči, ali bo to pomenilo konec terorističnih aktivnosti tamilskih tigrov. Gotovo ne smemo podpreti eh, stalnega premirja v tem primeru. Vse bi v tem primeru se lahko tamilski tigri ponovno združili. Edina možnost je, da odložijo svoje orože ali pa da se to trajno premaga. Dolgoročno premire bi bilo katastrofa, se to bi Eh, kazalo na to, da so tamilski tigri z svojimi samomorskimi napadi eh, brez vsakošnjih zadržkov in da so upravičeno deklarirani kot eh, teroristična organizacija. Moramo podpreti predsednika Šrilanke pri tem, da skuša končati konflikt, ki je prinesel toliko trpljenja prebivalcem in ki je povzročil gospodarsko deterioracijo na tem čudovitem otoku. Veliko civilistov je ujetih v konfliktu in te civiliste je potrebno evakuirati. Od tigrov ne moremo pričakovati drugega, kot da te civiliste izkoriščajo kot človeški ščit. Mednarodne organizacije jih pozivajo k temu, naj odložijo orože in da naj ustvarijo humanitarni koridor. Potrebno je zagotoviti prehod teh civilistov na varna območja, tako da ne bo prišlo do novih eh, krvavih spopadov. Šilanska vlada želi se izogniti civilnim žrtvam, ampak seveda je vojska vse manj potrpela. Ima vse manj potrpljenja s pričo tega, da bi lahko tamilski tigri ušli iz otoka, tako da bi se pomešali z civilistom. Zato podpiramo idejo o humanitarnem eh, koridorju in želimo si trenutnega prekinjanja ognja želimo pa si tudi to da bi bil ltte končno premagan in da bi bila ustanovljena multietnična šrilanka z eh, avtonomnostjo območja tamilcev in da bi tako dobili močno unitarno tamilsko državo. Thank you gospod robert evans sedaj v imenu socialistov in nekaj minut gospod gospod robert evans sedaj v imenu socialistov pet minut hvala predsedujoči zelo pozdravljam to razpravo v prisotnosti komisarke kateri se zelo zahvaljujem za njegovo resno in njeno resno in poglobljeno izjavo gre za resno temo Eh, Nažalost pa o tem razpravljamo ob 11. uri zvečer za tako majhno prisotnostjo. Vendar pa to ne pomeni, da se ne zanimamo za to temo oziroma da nismo resni pri soočanju s to temo komisija eh, kot tudi parlament eh, je zelo zaskrbljena s pričem situacije in eh, ugotovili smo tudi da je prišlo do določenega premika in kakor je povedala gospa isler begen moramo poslati močen signal o slabšanju humanitarne situacije ki se slabša v bistvu vsak dan podpiram resolucijo, ki je bila predložena z izjemo ene ose, eh, besede, to je temporari začasno. In ne strinjam se s tem, kar je povedal gospod Tenok, ko je govoril o tem, da bi bil dogoročen premir, da bi bilo dogoročno premirje katastrofa. Naj vam zagotovim, da nas ne zanima samo kratkoročno premirje. V vsakem konfliktu po celotnem svetu je se parlament zauzemal za dolgoročno premirje, ki bi lahko tlakovalo pot za diplomacijo, za ponovno obnovo, tako da se lahko začne dialog in tako, da lahko dobimo pravično in multietnično družbo, o kateri je govoril gospod Tanok. No, s tem se strinjam. Zato Čestitam zelenim za predlog sonembe ena in prepričan sem, da ga bodo podprli tudi tisti ljudje, ki so skrbljeni, zaskrbljeni zaradi humanitarne situacije civilistov na Šrilanki. Premirje, ki bi bilo samo začasno, bi pomenilo vrnitev k vojni in tega ne želimo. To bi pomenilo več smrti, več trpljenja, več eh, humanitarnih tragedij in eh, ne verjamem, da si kdorkoli v tej hiši želi, da bi se to zgodilo enako velja za predlog dve podpiram ta predlog spremembe saj obsoja vse vsakršno nasilje vsakršnega kršitelja pa bodi si gre za eno ali drugo stran konflikta ne moremo podpreti nobene oblike nasilja tudi ne samo moriškega napada ki je bil omenjen sedaj pa predlog tri štiri in pet in če dovolite bom uh, prebral besedilo ki sem ga dobil iz eh, rok gospoda Silvera da Kaboringe 10. Eh, marca, to je član šrilanskega parlamenta. Eh, pravi, opozarjam vas na to, da šrilanska vojska z kasetnim streljivom podpira oziroma povzroča smrt prebivalstva. To se je zgodilo od 5. do 10. marca ta teden. Šrilanska vojska je napadala tako imenovano varno območje in pri tem uporabljala orože, ki je marsikje prepovedano. V tem je bilo ubitih več kot 134 civilistov, vključno za otroke in več kot 200 ljudi je bilo resno ranjenih. Pripričan sem, da ne bo nišče trdil, da so ti podatki ponarejeni. Prej lahko rečemo, da želimo narediti kar največ za to, da pomagamo končati to vrstno nasilje. Prav tako omenja kolega gospoda Kanatuka Raknoma, ki živi ravno sredi tega tako imenovanega varnega območja. In ta pravi, da je od 1. januarja do 6. marca bilo ubitih 200, več kot 250 eh, eh, in več kot 5000 civilistov je bilo resno ranjenih. Šrilanška vojska eh, povprečno ubije 30 do 40 civilistov na dan z bombardiranjem skopnega ali z morja. Pripričam se, da to niso ponarejeni podatki. Vse nevladne organizacije, ki so prišle koliko toliko blizu tej humanitarni katastrofi, bi to potrdile. Predlog uh, spremembe 6 se nanaša na poročilo Johna Holmesa. To mi je poslal veleposlanik Štirilanke, predstavnik v Bruslu in pravi, da gre za resno preveliko število ljudi v, v taborih in tudi to je zastrašujoče. Imam slike teh taborov in eh, kdo želi videti te slike, mu jih lahko pokažem. Ti podatki prav gotovo niso, niso ponarejeni. Vem, da urad komisije v Kolombo eh, tesno zasleduje razvoju dogodkov. okrepljeno govori o, vojni, o vojnem območju, kjer je potrebno poskrbeti za civiliste. Potrebno je zagotoviti neoviran dostop do eh, humanitarnih eh, agencij, do begunskih eh, taborišč oziroma taborov, se pravi čujem. Prepričan sem, da bi vsak v tej hiši podprl delo humanitarnih organizacij. Ne na zadnje, predlagam, da bi to poslali generalnemu sekretarju ZN, kajti prepričani smo, da gre za mednarodno humanitarno eh, krizo, kakor eh, je to zapisano tudi v naslovu in um, v tej hiši moramo narediti kar največ za to, da se to krizo reši. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Gospa Isler Began bo še enkrat govorila v imenu zelenih. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalili gospe Ferrero Waldner za njen prespevek in zlasti za njen odgovor na poziv nevladnih organizacij in prebivalstva, ki je v pasti. Nekoliko smo se bali, da bi se znašli v podobni situaciji kot eh, eh, v Burmi leta 2006 ko je hunta eh, pre, eh, prečila dostop humanitarne pomoči in eh, humanitarna pomoč ni prišla do prebivalstva, ki bi jo potrebovalo. Moji kolegi iz ljudske stranke in iz vrst socialistov res moramo ravnati pametno, če že predlagamo eh, to resolucijo in želimo, da parlament pove svoje mnenje, potem ne želim, da bi zaradi nekih eh, razlik med nami. Razpravljali smo o takojšnji in drugačni prekenitvi ognja. E, torej, pozivam k modrosti, pameti. In če ponovim to, kar je povedala gospa komisarka, eh, oboroženi konflikti nikoli ne rešujejo problemov, vojna nikoli ničesar ne razreši. Zahtevati začasni, eh, začasno prekinitev ognja, to ni odgovorno za prebivalstvo, ki ga to zanima kajti nekega dne se ponovno lahko začnejo boji po evakuaciji. Eh, konec koncev se moramo zavedati, da bo prebivalstvo hotelo nazaj na svojo zemljo. Oni so šri eh, lanški prebivalstvi in zaradi tega ne smemo popolniti puščati in prosim, da se umaknejo predlogi spremembe za to, da bi imeli skupno stališče in na ta način bomo dali močan signal celotnemu svetu. Hvala. Hvala lepa. S tem preidemo na gospoda Van Ordna gospod predsedujoči, ne smemo se slepiti, eh, ko gre za vpliv vojne na nedožne civiliste in moramo narediti vse zato, da bi zmanjšali njihovo ranljivost ter pomagati humanitarni pomoči. Zato parlament sprejema nujno resolucijo o Šrilanki. Zato je sprejel to pred tremi tedni. Že več eh, desetletji je mm, Šrilanka eh, žrtev konfliktov, žrtev LTTE-ja nobene razlike ni med terorističnimi skupinami in legitimno izvoljeno vlado. Naj vas spomnim na to, da je LTTE bila tista, ki je začela z samomorilskimi napadi žensk in da je tudi sistematično izvajala na tisoče umorov po celotni Šrilanki samo nekaj dni nazaj je bilo ubiti 14 ljudi v samomorilskem napadu med um, islamskim festivalom. Kot ponavadi se tukaj za, vra, zatekamo k nekakšnim mednarodnim opravičilom. Nekateri člani te hiše so bili nezadovoljni za resolucijo, ki jo je sprejela večina tega parlamenta in uh, V sramoto je lahko, da so se želeli osredotočiti na obsodbo šrilanške vlade. Ne moremo podpreti predlogov sprememb, ki izražajo nekakšne nerazumne obsodbe oziroma citirajo poročila nevladnih družb. In uh, ne moremo imeti dokazov za to, ali je šrilanška vojska strelja v varnih območjih ali ne. Nekaj dni nazaj je generalni sekretar ZN podprl. Eh, pozval LTTE k temu, da naj odloži orože in da naj zapusti civilna eh, območja ter da naj dopusti eh, dostop humanitarnih organizacij. Evropska unija je obsodila dejanje LTTE, ki jim preprečuje civilistom, da bi zapustili konfliktna območja. Vse, kar lahko naredimo, je, da pozovemo LTTE, da naj odloži orože in da naj izpusti civilno prebivalstvo iz svojega iz svojih rok. Na ta način bomo lahko poskrbeli za humanitarno pomoč, ljudje se bodo lahko vrnili k normalnem življenju in na ta način bo lahko Šrilanka izgradila bolj eh, demokratično družbo za vse svoje pripadnike. Hvala lepa strinjam se s tem da potrebujemo politično in ne vojaško rešitev za šrilanko. Večkrat sem obiskal to državo kot član delegacije za Južno Azijo in vem, vem kako zelo ljudje hrepenijo po miru po 25 letih nasilja. Moram pa povedati tudi naslednje. V takšni vojni bi morala ltte narediti korak ki ga ni pripravljena storiti in to je bilo že omenjeno zunani ministri so triindvajset februarja še enkrat pozvali to organizacijo da naj odloži orožje in da naj konča z terorjem Predstavljajte si državo članico Evropske unije, kjer bi že 25 let vladal teror. Tam bi bilo seveda veliko kaosa, veliko nereda. sam podpiram uh, prizadevanja Tamilov, ampak zavračam dejanja LTTE. In slišimo, kako se ljudi preprosto zadržuje v oskem pasu zemlje. In Reuters je uh, poročal ravno včeraj o tem, da so ljudje ustreljeni, če zapustijo to cono. Torej, potrebno je poslati močno sporočilo LTTE-ju, da naj konča za takšnim ravnanjem. Tako ne moremo nadaljevati. Seveda, civilisti so tukaj ujeti v navskrižnem ognju in zato moramo apelirati tudi na vlado, da naj eh, dopusti mednarodne in humanitarne organizacije. Gre torej za krivdo obeh strani. Prav tako pa se moramo pripraviti na povojno območje. 13. amandma štirilanške ustave mora biti prilagojen. Potrebna je neke vrste decentralizacije, nekakšna, nekakšna vrsta uprave, uprava območij, strani prebivalstva, ki tam živi. Evropska unija lahko štirilančanom pri tem pomaga in prepričan sem, da je tako komisija kot Evropski parlament pripravljen na to. Hvala lepa sedaj pa postopek Catch the Eye. Eno minuto za vsakega govornika. Gospod Rubik bo prvi. Ja, thank you, president. Hvala lepa, predsedujoči, komisarka Ferrero Waldner, gospe in gospodje. To, kar je povedala gospa komisarka, da torej ni možna vojaška rešitev, bi moralo biti zapisano na naslovnicah na Šrilanki napetosti, ki obstajajo v tej deželi, problemi, ki so se nakopičili skozi številna leta. So takšni, da jih želi vlada konstantno rešiti, ampak eh, enostavno ni dovolj komunikacije. Pa upoštevati je potrebno tudi zunanje vplive, ki se jih v državi težko premaguje. Zato se moramo sredotočiti tudi na izboljšanje gospodarske situacije, potrebno je izboljšati infrastrukture na samem licu mesta, tako da bo spostavljena tudi komunikacija med sprtima stranema in morda bi morali tudi na Šilanko poslati kakšnega posrednika. Gospod Majzer.

tega, da bi se severovzhod odcepil, odcepil, je Norveška želela posredovati med tamilci in singalci. Želeli smo, želeli smo najti miroljubno rešitev. Ampak tisti, ki je bil takrat prisoten pri pogajanjih, je sam sedaj prisoten v vladi. Po leti 2006 je širanska vlada končala za, miro, za mirovnimi procesi in je sama začela z, vojaško, z vojaškim posredovanjem. Dejansko bi morali obe skupini prebivalcev živeti skupaj v miru, ampak uh, sedaj se je to nekako premaknilo dalje naprej v prihodnost. Brez kakršnekoli izgubljene strani se moramo vrniti k miru na Šrilanki. Gospod Galer, hvala lepa predsedujoči, hvala lepa komisarki za jasne besede. Mislim, da se moramo osredotočiti na civilno prebivalstvo in uh, tukaj lahko velja samo to, kar je povedal ministr Sivet 23. februarja. Potrebujemo neposredno premirje, torej pozvati moramo k uh, neposrednemu premirju in tukaj ne smemo govoriti o začasnem premirju, sicer se bo humanitarna katastrofa nadaljevala. In glede na situacijo, ljudje so ujeti v, na vzkrižnem ognju, se moramo, moramo obsoditi vsakršno nasilje, pa pri tem je vseeno, ali to nasilje izvaja LTTE ali vlada naša pozornost mora veljati ljudem. In še pripomba kolegu iz uh, eh, nekdane kolonialne moči. Mislim, da ustvarja napačen vtis. Obstaja tudi določena notranje politična motivacija. Ne more biti tako, da bi vse, eh, vso krivdo pripisovali samo tamilcem. Hvala lepa. Zaključujemo z razpravo in dajem besedo komisarki Ferrero Valdi. Monsieur Antoine, vous avez la parole, monsieur ali imate postopkovno vprašanje? Ne, želil sem uh, ujeti vaš pogled, zato da bi lahko govoril za eno minuto. Thank you, thank you very much, please. Dovolite, uh, eno minuto. Kratek bom. Rad govornik se prekinja, ujel sem pogled predsednika. Želel sem se zahvaliti gospodu Majerju za njegove pripombe. Omenil je tudi delo Erika Solheima, ki sem ga nedavno srečal v Oslu. Strijem se z gospodom Galerjem, mislim, da je zelo razumno govoril. Gre za usodo civilistov. To nas mora skrbeti. In med vsemi predlogi sprememb je najpomembnejši številka ena, ki poziva k neposrednemu prekin, ne, takošnji prekinitvi ognja. In uh, tudi predstavnik eh, zdravstvene, eh, zdravstvenega osebja govori o izrednih okoliščinah in humanitarnih krizah. To Eh, poudarja tudi komisija, eh, ZN, eh, uradi za begunce na nizozemskem in tako naprej. Torej gre za resnično slabšajočo še humanitarno situacijo v Šrilanki in dolžni smo narediti vse, kar je možno, da rešimo to krizo. Um Hvala lepa strok sem pri pravilih. Lahko bi dal besedo petim govornikom, pa sem jo dal trem. Tako kot je to povedal gospod Evans. Ampak, ker je bilo možno, sem dal besedo še govorniku, komisarka. Hvala lepa, spoštovani poslanci, za to zelo pomembno razpravo. Čeprav je bila to kratka razprava in ob poznem času. Morate vedeti, da sem vse od začetka mandata kot so predsedujoča se veliko posvečala Šrilanki in obstajali so trenutki, ko je obstajalo upanje. Vendar pa je to upanje zbledelo za leti. Imeli smo ženevski proces, ki sem se ga želela udeležiti tudi sama. Ta proces eh, je podprla tudi šrilanska vlada, vendar pa je bil vseeno prekinjen. Prav tako sem bila pripravljena začeti z medijacijo, enako je to eh, želel tudi Krispeten, moj predhodnik, vendar pa takrat sever ni bil pripravljen eh, uradno, naj bi imel gospod Papa Haran takrat eh, nekakšno bolezen. Strinjam se z gospodom Galerjem, ki je rekel, da morajo biti ljudje prvi humanitarna skrb mora biti prva. In mi smo tisti največji darovalec humanitarne pomoči na Šrilanki. 19 milijonov evrov smo namenili razvojni uh, humanitarni pomoči v letu 2008-2009 in to smo usmerili skozi naše partnere, kot so Združeni narodi, ICRC in nekatere nevladne organizacije. Uh, te organizacije so pripravljene pomagati prizadetemu prebivalstvu vendar pa se soočajo s številnimi problemi in o tem nam tudi pripovedujejo. problematičen je dostop do konfliktnih območij. od septembra dva tisoč osem je mednarodna organizacija rdečega križa edina organizacija ki je dovoljeno delovati na območjih ki jih nadzoruje ltte. prav tako smo se smo si prizadevali za to, da bi poslali konvoje pomoči v hrani, ampak s tem smo zadovoljili samo 15 odstotkov pomoči. <clears throat> Prav tako pa si konsistentno prizadevamo tako v Kolumbu kot tudi v Bruslu, zato da bi imeli civilni prebivalci več dostopa do humanitarne pomoči. In zato lahko povem eh, samo to, da smo skupaj z drugimi sopredsedujočimi, zlasti Norveško, izkoristili vsako priložnost za to, da bi sprti strani izvajali premirje iz leta 2003 in da bi rešili konflikt z miroljubnimi sredstvi. Prav tako smo pozivali k temu, da bi se vrnili k pogajanjem, pa se je to ignoriralo in vojaška sredstva so prevladala. S tem so se možnosti za rešitev konflikta zmanjšale. Vendar pa moram povedati, da nihče izmed so predsedujočih še ni opustil naše misije in še vedno želimo doprispevati k miroljubni rešitvi konfliktov kakor je to razvidno tudi iz izjave za tisk, ki je bila, obvezena, ki je bila objavljena 3. februarja in prepričana sem, da vsi to izjavo poznate. Sedaj moramo si prizadevati za dostop do humanitarne pomoči, rešiti moramo civilno prebivalstvo in na to ob pravilnem trenutku začeti politični dialog med obima sprtima stranjema. Skušati jih moramo prepričati, da je samo politična rešitev pot za izhod iz krize. Sicer bo prišlo do gverilske vojne, ta vojna pa ne bo prinesla nič dobrega za ta čudovit otok, ki je nekoč bil raj na zemlji in bi to lahko ponovno postal. Hvala, gospa komisarka. Hvala komisarki, da je prišla na zasedanje. Zasedanje je sedaj končano. O resolucijah bomo glasovali jutri ob običajnem času od desetih do enih in od tretje ure popovdne do četrte ure popovdne. Ali je to pravilno? Torej, zapisano je od desetih. Govornik se popravlja, torej od devetih do, en, do enih in od treh do štirih, pravi govornik.